ali zglasovanji. Na dnevnem redu imamo poročilo gospoda Morejre, vključitev Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley. Glasovali bomo poimensko, s tem odpiram glasovanje.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 Poročilo je sprejeto. Nadaljujemo z drugim poročilom na dnevnem redu. Znova gre za poročilo gospoda Moreire in sicer udeležba Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley. Glasujemo. Konec glasovanja. bilo prijato. Další... Poročilo je bilo sprejeto. Naslednjo poročilo je poročilo gospe Sharon Bowles. Prehod na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji. Glasovali bomo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Wernerja Kuna. Cape Townski sporazum iz leta 2012 o izvajanju določb protokola iz leta 1993, ki se nanaša na mednarodno konvencijo iz Toremolinosa o varnosti ribiških plovil iz leta 1977. Glasujemo za. Kdo se zdrži? Kdo je bil proti? Tehnična pripomba. Torej, opozoril bi na to, da različni poslov, da so se različni poslanci presedli oziroma so se morali presesti na to, to bi želel opozoriti in prosil bi, da se prijavijo tisti, ki so morali zasesti drugo delo, eh, drugo, um, drug sedež, da bomo to tudi ustrezno zabeležili in da bodo glaso, njihovi glasovi ustrezno zabeležili. Prav, hvala lepa. Torej, če bo kdo želel glasovati z drugega sedeža, to lahko storite, vendar morate to tudi sporočiti. Poročilo eh, gospoda Kuna je bilo s tem potrjeno in sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo gospe Even Lichtenberger, 29. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeti. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Bernharda Rabkaja, zahteva za zaščito poslanske imunitete Lare Komi. Kdo za? Proti? Vzdržani? Poročilo je bilo sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo gospe Cecilije Wikstrom, zahteva za oduzem poslanske imunitete Zbignjevu Zobru. V skladu z 175. členom ima sedaj besedo gospod Zobro. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Mm, nasprotujem institutu imunitete. Zato prosim za to, da se imuniteta prekliče v tem primeru. Hvala lepa. Ok, dobře. Bud Máte slovo. Izvolite, imate besedo. Euh, Postopkovno, predsedujoči sploh, ker je moje ime omenjeno v tem poročilu o imuniteti gospoji Lare Komi. Veseli me, da ste dali besedo gospodu Žobru, kar zadeva njegovo imuniteto, kar pa mene zadeva, pa je bila meni v plenumu eh, ta beseda odrečena. Gospod Rabka in predsednik odbora eh, menijo, da gospa Komi, ko govori o gospodarstvu, govori kot evropska poslanka, sam, ko pa govorim o priseljevanju, to je tema, ki je v pristornosti Evropske unije, pa naj ne bi bil v svojstvu evropskega poslanca. Ne, ne bomo odpirati debatu k minulemu, k minulej spravi. Ne bomo zdaj odpirali razprave o poročilu, ki je že bilo obravnavano. Bomo pa vsekakor zapisali v zapisnik vaše pripombe. Pan Žobro upresnjoval pouze svoj žadost. Gospod Žobro je navedel tudi podrobnosti glede svoje prošnje. Sedaj bomo glasovali za, proti. Torej glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Poročilo je bilo sprejeto. Prehajamo k naslednjemu poročilu gospoda Bernharda Rabkaja. Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin. Najprej bomo glasovali o predlogih sprememb odbora za, proti, vzdržani, poročilo oziroma predlogi spremembe so bili potrjeni, sedaj pa predlog spremembe 16, za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 in 11 odbora za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa pomensko glasovanje. Torej, to bomo preverili. Torej, elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat je pozitiven, torej sprejeto. Predlog spremembe 51 in 52 je pred, brezpredmeten. Glasujemo zdaj o 48 in 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj pomensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Klonec, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o poročilu Sari Esaja, razvrščanje, označevanje in parkiranje snovi ter zmesi. Glasujemo o predlogu spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o svežnju številka 2, predlog spremembe 1 in 19. Ne, pravi gospod eh, predsedujoči, to je brezpredmetno, torej glasujemo o predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo po imensko, glasovanje odprto. Glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj glasujemo o poročilu gospe Galo, avtorske in sorodne pravice ter izdajanje več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo. Predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe komisije za proti, zdržani, sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo poimensko, glasovanje odprto. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Napred, nadaljujemo s poročilom McCarthy, kazenske sankcije za trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo. Glasujemo o predlogu spremembe številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu komisije za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji, glasujemo poimensko. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Glasujemo o poročilu gospoda Valjana, investicijski projekti na področju energetske infrastrukture. Glasujemo o predlogu spremembe 44 za proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 39. Glasujemo poimensko. Glasovanje odprto. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 40 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 40, 44 CP za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 42. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je bil zavrnjen. Predlog spremembe 43. Glasujemo poimensko. Glasovanje odprto. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Zdaj glasujemo o predlogu komisije. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija bila sprejeta. Nadaljujemo s poročilom gospe Ajala Sender, imenovanje član računskega sodišča. Glasujemo o prvem predlogu spremembe za. Se upravičujem, pravi gospod predsednik. Pravzaprav sem se zmotil. Glasovati moramo o poročilu imenovanje člana računskega sodišča, imenovanje gospoda Klausa Heinerja Leneja. Glasovali bomo tajno, torej oddate lahko svoj glas, glas. konec glasovanja. Gospod Lene je bil izvoljen in potrjen. Dovolte, abych vám, pane Lene, také svým... Dovolíte mi, gospod Lene, da vám tudi osebnem imenu izrazim iskrene čestitke. Gospe in gospodje, zdaj pa nadaljujemo s poročilom Ajale Sender o računskem sodišču. Gospa Ajala Sender ima možnost, da nam o tem pove nekaj. Imate dve minuti časa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, ne bom predolga. Želela sem zgolj izkoristiti to priložnost, da omenim nekaj, kar bo morda eh, zanimivo, čeprav ne želim sprožiti razprave. Zahvalila se bom vsem za vse prispevke k temu poročilu, še zlasti članom računskega sodišča, še zlasti gospodu Kaldejri. Uh, ki je pomagal izvajati več reform skozi ta leta, zato da je eh, računsko sodišče postalo učinkovitejši organ, ki se lahko odziva na prošnje svojih glavnih strank parlamenta in komisija. Hkrati pa so izpolnili cilj, namreč da so zagotovili, da lahko javno zaupa temu, kar počnemo in da nekdo nadzira izvajanje in izvrševanje evropskega proračuna. Mislim, da v tem poročilu skušamo iti nekoliko dlje, skušali smo vnesti van vprašanj tudi ustvarjalne elemente, s katerimi bi skušali rešiti težavo negativnega DAS, s tem, da bi se rezultati računskega sodišča izboljšali in s tem, da bi zagotovili, da okvir, ki ga izkoriščajo oziroma uporabljajo, da je ta bližje evropski razpravi. Imenovanje gospoda Leneja kaže tudi, da skušamo izboljšati merila za imenovanje kandidatov. Torej, Prosila bi vas, da podprete prvi predlog spremembe, katerega cilj je izboljšati, dodatno izboljšati to, kar smo že dosegli v odboru. Tako da hvala in da ste mi dali besedo. Najlepša hvala za vašo obrazložitev. Zdaj lahko glasujemo o prvem predlogu spremembe. Gre za alternativni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Seveda lahko preverimo, torej glasujemo poimensko, konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. To pomeni, da bomo zdaj glasovali o resoluciji odbora kot celoti za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj smo priporočili gospoda Karima. Ustreznost predpisov, subsidijarnost in sorazmernost v Evropski uniji, boljša priprava zakonodaje. Glasujemo o prvem predlogu spremembe, pomensko glasovanje. Glasovanje odprto konec glasovanja. Sprejeto. Drugi predlog spremembe. Glasujemo poimensko. Glasovanje odprto. Konec glasovanja. Spremem, predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe številka 3, pomensko glasovanje. Glasovanje odprto. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 8D, pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Predlog spremembe številka 9, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 4, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. predlog je bil zavrnjen. Predlog spremembe številka 5, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je bil zavrnjen. Predlog spremembe številka 6, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10D. Pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen. Prehajamo na 36. odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržanim, zavrnjen. Glasujemo o drugem delu za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe številka 7, pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In zdaj glasujemo o resoluciji kot celoti, tako spremenjeni. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Gospe in gospodje, zdaj prihaja predsednik Republike Italije, zato bomo naredili odmor do 12. ure.